Gre za vprašanje za ustni odgovor. In sicer, kaj je ocena trojni A na socialnem področju? Besedo dajem avtorju tega vprašanja, gospodu Hendlu. Pet minut. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nujno potrebujemo trojno, trojni A na socialnem področju. Eh, sedaj mislim, da je to razumela tudi komisija. Vsak ve, da nas še vedno pesti zelo visoka brezposelnost v Evropski uniji. Ta je sicer za nekoliko upadla, ampak še vedno je zaskrbljujoča. Zaskrbljujoča je predvsem stopnja brezposelnosti mladih in to ne samo v kriznih državah. Uh, Revščina je dosegla nerazumljive razsežnosti. Ena četrtina evropejcev živi pod pragom revščine, ki ga je določila OECD. Eh, in potem se veselimo novih dodan, eh, dodatnih delovnih mest, ampak to so v glavnem prekarna delovna mesta. Ljudje so torej revni tudi, če delajo. No, sedaj je komisija podala pobudo za socialni trojni A. Oktobra je gospod Juncker ambiciozno najavil ta projekt, celo poročilo petih predsednikov o dokončanju Evropske monetarne in gospodarske unije, se želi bolj osredotočiti na socialna vprašanja in zaposlovanje. EPSCO 2015 je ponudil vizijo eh, socialnega trojnega A za Evropo, citiram, socialna politika mora izkoristiti v svoj potencial eh, socialne in eh, torej gre za cilja na področju zaposlovanja, eh, ki so določeni tudi v strategiji za leto 2020. Vse to so dobre besede, no ampak ko gre za socialno področje, ni enostavne rešitve v Evropski uniji. No, od prve napovedi pa komisija ni ničesar pokazala. Nimamo konkretnih strukturiranih informacij o napredku socialnega trojnega A. Danes smo dobili sporočilo strani komisije, ampak gospa komisarka Tyson iz teh strukturiranih informacij, ki smo jih dobili danes, se tudi nisem kaj veliko naučil. Gre za neke splošne izjave, ki jih bi lahko podpisal kdorkoli tukaj v parlamentu, ni pa jasne napovedi glede tega, kaj se bo zgodilo. Prvič, kako bo komisija sploh definirala ta socialni trojni A za Evropo. Drugič, kakšne so konkretne podrobnosti o konceptu, o sestavnih delih, o ciljih. Tretjič, kakšni so novi mehanizmi, kazalniki, postopki in izmerljivi koraki in sicer znotraj in izven evropskega semestra. Četrtič, kako bodo izvajanje te inštrumenti in kakšna je konkretna časovnica za uvedbo ocene socialni trojni A in šesto vprašanje, kako bomo zagotovili boljšo socialno konvergenco na vzgor z sprejemanjem eh, skupnih standardov na visoki ravni. Vsa ta vprašanja se tukaj porajajo, eh, ampak nisem še eh, pri koncu z vprašanji, kakšne reforme in zakone, zakonodajo bo Evropska unija spodbujala na nacionalni in evropski ravni za doseganje večje socialne konvergence osmič, Eh, kako bomo preverjali napredek na tem področju in eh, ne nazadnje, kako bo komisija zagotovila socialni trojni A za celotno Evropsko unijo in ne samo za eh, ekonomsko-monetarno unijo. Ali ne bomo s tem ustvarjali eh, Evrope v jedru in na periferiji, torej Evropo dveh eh, hitrosti? Vsa ta vprašanja se mi tukaj porajajo. Na koncu želim eh, jasno povedati naslednje. Mislim, da je socialno področje predpogoj za skupno solidarno Evropo. In zato tukaj nimamo časa do marca 2017. Um, ne moremo čakati na belo knjigo, že sedaj uh, potrebujemo jasne korake v smeri močnejše socialne Evrope. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Besedo dobi še komisarka Marjan Tajsen. Hvala lepa, res je. Od uh, prvega dne obstoja te komisije je bil eden izmed naših glavnih ciljev predvideti socialni trojni A. Eh, zame je to močna zaveza. Ekonomski napredek v Evropski uniji mora iti eh, z roko v roki z eh, napredkom življenjskega standarda. To je bistvenega pomena naše ga, eh, to je bistveni sestavni del našega tržnega gospodarstva. Socialni trojni A potrebuje usklajeno, pravično rast, ki bo privedla do ustanavljanja kakovostnih, dostojanstvenih delovnih mest in eh, ki bo nudila tudi zaščito eh, za vse državljane skozi vse življenjski cikel. Komisija je postavila pravičnost v srčiko naše agende in. Uh, treba je to zagotoviti na vseh političnih eh, področjih. Komisija je že sprejela nekaj konkretnih korakov eh, za uvajanje ocene socialni trojni A, ampak ob tem moramo poglobljeno analizirati Eh, socialno uspešnost in to na nacionalni in evropski ravni. Pripravili smo eh, oceno socialnega učinka, tudi ko gre za reševalni svezen za Grčijo, predlagali smo priporočila za države članice o ponovni integraciji dolgoročno brezposelnost na delovni trg, to smo sprejeli februarja, predlagali smo, eh, da bi um, iz enega na 30 odstotkov povečali prispevke v okviru scheme za, za boj proti brezposelnosti mladih. Na ta način smo lahko zagnali projekte znotraj scheme za zaposlovanje mladih. Sprejeli smo predlog za um, mobilnost uh, invalidnih oseb. Na ta način bomo dali tudi tem osebom več izbire. Potem na novo smo se ustavili Evropsko uh, platformo za boj proti neprijavljenemu delu. Na ta način se bomo lažje borili proti neprijavljenemu delu po celotni Evropski uniji, prispevali bomo boljšim uh, delovnim pogojem. Potem za novo. Uh, Z novim predlogom bomo olajšali prosto gibanje delavcev in iskanje zaposlitev v tretjih državah. Potem danes smo sprejeli tudi revi, predlog za revizijo o Za revizijo direktive o napotitvi delavcev, o tem smo razpravljali prej in še veliko dela nas čaka. V letu 2016 predvidevamo tudi predlog za boljše uravnoteženje mm, poslovnega in zasebnega življenja, tako za moške in ženske. Predvidevamo tudi agendo za veščine, bo začet, s katero bomo začeli spomladi in preverili bomo tudi direktivo o zdravju in varnosti biti pri delu, revizija že poteka. Pripravili pa bomo tudi predlog za sinergijo, ki bo pripravljen do poleti. Gre za konkretne predloge in danes se začenja širše javno posvetovanje v okviru Evropskega panela za socialne pravice. Predsednik Juncker je v govoru o stanju v Uniji spregovoril o tem že lani jeseni. Treba je zagotoviti boljšo uravnoteženost in sodelovanje vseh akterjev. In res vabim vse vas, vabim Evropski parlament, da pri tem sodeluje. Treba je zagotoviti, da je izraženo tudi stališče Evropskega parlamenta. Pritegniti je treba tudi socialne partnerje iz držav članic. Tudi civilna družba mora v razpravi sodelovati. Tu gre za stebr socialnih pravic. Zakaj? zaradi tega, ker je evropski socialni model zgodba o uspehu. Evropska unija je ena največjih gospodarstev v svetu in državljani uživajo visoko stopnjo kakovosti življenja. K temu prispeva tudi celoten nabor socialnih pravic, ki so zajamčene v nacionalnih pravilih, kot tudi evropskih pravilih. Vseeno pa je treba podrobneje preučiti, ali je evropski socialni model še vedno takšen, da izpolnjuje svoj namen. Po koncu krize je še posebej podrobno treba preučiti zadeve in ugotoviti, kakšno je realno stanje. Naša Evropska unija in eh, socialne politike držav članic morajo biti posodobljene. Treba je ugotoviti, ali so pripravljene na izzive 21. stoletja. To je zelo pomembno tudi z vidika Evropske unije. Večja konvergenčnost, tudi kar se tiče socialnih politik in politik dela, je ključnega pomena za zagotavljanje večje odpornosti in večje stabilnosti ekonomske in monetarne unije. Steber socialnih pravic bo namenjen v prvi vrsti seveda državam z evrom. Vsekakor pa so k sodelovanju vabljene tudi druge države, če tako želijo. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, prepričana sem, da je ta dvojni pristop eh, pomemben, če želimo zagotoviti socialni trojni A. Tako lahko upoštevamo pomisleke državljanov in zagotovimo konkretne rezultate na terenu. Sprejeli smo že več kot deset pobud. Radi bi tudi, da se začne skupno razmišljanje o tem, kako želimo razviti evropski socialni model v 21. stoletju, tako da bo še naprej deloval v prid ljudi, da bo zagotavljal rast in ustvarjal priložnosti za vse. Zelo pomembno je, da sodelujete v tej pomembni razpravi. Veliko dela je treba opraviti in eh, veselim se sodelovanje z vami. Hvala, gospod predsedujoči. Za minuto in pol, gospod Kaza. Najlepša hvala, gospod, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, pozdravljam to pobudo. To je lahko pomemben prispevek za evropske državljane. Mislim, da je koncept eh, zelo dober. V skladu s pogodbami lahko ukrepi unije dopolnjujejo in podpirajo ukrepe držav članic, ko gre za zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu, izboljšanje delovnih pogojev in zagotavljanje socialnih pravic. Če pa želimo, da nam uspe, je treba zagotoviti dobro sodelovanje z državami članicami in regijami. Treba je zagotoviti, da so opredelitve jasne in da so prav tako jasni sami cilji. Evropska kohezijska politika je zelo pomembna za zagotavljanje koherentne in dosledne rasti. Pomembno je zagotavljati tudi socialno konvergenco. Socialne vidike bi morali vključevati tudi v druge politike. Ne moremo pa ponavljati napak, ki smo jih storili v preteklosti, do katerih je prišlo zaradi krize, v kateri smo se znašli. Kriza je zamajala naše sisteme. Tako da prosim komisijo in države članice, da socialne kazalnike umestijo med prednostne naloge Evropske socialne agende. Te kazalnike je treba na to uporabiti kot primeren mehanizem za pravočasno ukrepanje. Hvala. For... Za minuto in pol, gospa Steinruck. Po uvodnem nagovoru predsednika komisije Junckerja in eh, po vašem uvodnem nagovoru, gospa Tyson, smo imeli velika pričakovanja, se pa nič zgodilo dovolj. Želeli smo okrepljen semester, tudi poročilo petih predsednikov ni odstopala od vrčevalne politike. Govora je tudi o boju proti brez dolgotrajni brezposelnosti. Dobro, tu smo sicer sprejeli nekatere ukrepe, ampak eh, vaše napovedi ne zagotavljajo nekaj konkretnega za zagotavljanje pravega socialnega trujnega aja za evropske državljane. Gre za preprosto ponavljanje in povzevanje socialnih pravic v okviru delovnopravne zakonodaje. To pa za državljane ni dovolj. S tem ne zagovarjamo konkurenčnosti in se ne borimo proti prekernim delanim pogojem in dolgotrajnemu, um, bre, dolgotrajni brezposelnosti ter revščini in socialni izkuš, izključenosti. Treba je opredeliti tudi samega delavca, treba je zagotoviti um, bolj vzdržne plače, treba je v, um, okrepiti tudi sindikate. In prosim vas, da socialni, da so, socialna jamstva jemljete bolj resno. Tudi jamstvo za mlade je zelo pomembno pri zagotavljanju boja proti revščini. Treba pa je namreč ukoreniniti v zakonodajo tudi enako plačilo, ne glede na spol. Kajti samo to nam bo pomagalo zagotoviti močan socialni stebr in eh, zagotoviti boj proti izzivom, s katerimi se soočamo. Hvala. Ja. Najlepša hvala za minuto, gospod Gerge. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ko gre za trojni ap v bančni ni zak zakonodaji, pogosto govorimo o m, mm, dobri bonitetni oceni in sposobnosti sprejemanja kreditov. Pozdraviti je treba torej pobudo gospoda Junkarja, da bi upoštevali tudi socialni vidik pri naših trgih. Tudi Nemčija je socialno tržno gospodarstvo. Socialni koncept pomeni, da je treba poleg ukrepov uvesti tudi dejanja, kajti drugače zadeve ostanejo mrtva črka na papirju. In danes se treba o tovrstnih vprašanjih e, glasno razpravljati v Evropski uniji. Treba se vprašati, kako naj izgleda socialni trojni A za Evropo, kaj je treba storiti, kako naj se Evropa spremeni. Odprt sem za nadaljne razprave in želim si, da bi še bolj pritegnili k razprave same ljudi. In v imenu socialnih strank eh, bi prosil, da sprejmemo ukrepe za starše na delovnih mestih. Mm, predvsem na to se je treba osredotočiti. Hvala. Najlepša hvala za dve minuti, gospod Kalvešambon hvala lepa eh, gospa predsedujoča hvala lepa gospa komisarka torej eh, dober večer vsem mislim da ko se komisija loti uporabe takšne terminologije potem mora zelo dobro vedeti o čem bo govorila Zelo potrebno bi bilo, da bi komisija natančno opredelila, kaj ima v mislih, ko govori o, o trojnem aju. In mislim, da smo tudi uh, zelo jasno želeli, da se opredeli ta volja. Torej, tu gre za veliko voljo, da se vzpostavi socialna Evropa, uh, in to v trenutku, ko je to še posebej ključno. Tu ne gre za to, da se izračuna na nek perverzen način ta eh, trojni A in tudi kdo, katera agencija bo to lahko opredelila in ocenila. To je nesmiselno. Treba je dati prednost boljši socialni Evropi in poti v to smer. In o tem je treba govoriti ločeno od zaposlovanja, čeprav je to predpogoj za trojni socialni A, polna zaposlenost. Treba je govoriti o revščini, o tem, kako se bomo borili proti revščini, treba je govoriti o mobilnosti študentov, o Erasmusu plus in to danes in takoj. In treba je zagotoviti, da ne bo prišlo do protekcionizma. Imam pa eno vprašanje. Kaj komisija namerava eh, naresti na vprašanju eh, socialne Evrope, v luči dogovora gospoda Tuska z gospodom Cameronom glede socialnih pravic v Veliki Britaniji. Gospa Cimer, za minuto in pol. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, čeprav v Nemčiji, v nekaterih drugih državah, članicah eh, beležimo pozitivno gospodarsko rast eh, v v zadnjih letih pa ni prišlo do socialnega napredka. Stopnja revščine je še vedno visoka. Ni po, bilo pokazano, da obstaja neposredna povezava med gospodarsko rastjo in izboljšanjem eh, zaposlovanja na drugi strani. Tako da mislim, da je glavna naloga še vedno to, da se vprašamo, kaj konkretno počnemo kot Evropska unija. In 123 eh, ljudi živi v revščini in moramo jih zagotoviti prihodnost in upanje. Danes je bilo pre, predstavljeno tudi sporočilo, ki pa se veliko preveč osko osredotoča na trg dela. Širše moramo zastaviti zadeve. Potrebujemo konkretne kriterije, konkretne merljive, kvalitativne kriterije za boj proti revščini. Tako da nam tu ne pomaga, če zagotavljamo samo ustvarjanje novih delovnih mest in da v obenem govorimo samo o tem, da potrebujemo minimalne stopnje plač, ki zagotavljajo dostojno eh, življenje. Treba je zagotoviti tudi ustrezne pokojnine. Treba je spet spregovoriti o ravnotežju med eh, varnostjo in fleksibilnostjo, kaj ti ravno ta pojem flexicurity je v preteklih letih povečal število prekernih delovnih mest v Nemčiji in proti temu se moramo boriti. Zato vas prosim, da ne govorite o minimalnih pravicah, prosim, govorite o temeljnih pravicah in jasno povejte, da vsak v Evropski uniji ima enake temeljne pravice za socialno varnost in življenje brez revščine. Hvala čeprav sem vas odrezala pri zelo m, mm, pomembni točki, se upravičujem, imamo res na voljo nekoliko manj časa, tako da prosim, da se govorci držijo omejitev. Za minuto in pol, gospod Lambert. Najlepša hvala, gospod predsedujoča, in hvala komisarki. Ko ste, smo začeli slišati za trojni A na socialnem področju, smo nekateri upali, da boste nekoliko bolj ambiciozni, ko gre za zagotavljanje socialne Evrope. Upali smo, da bomo gradili na podlage že opravljenega dela, ko gre za vprašanja, ki se ne dotikajo samo BDP-a. S tem se navizujem na nekatere pripombe, ki smo jih slišali glede tega, kako se lotevamo zadev. In kot so dejali drugi, socialna Evropa je bila pod napadom v preteklih letih in zelo mm, jasno smo to tudi izpostavljali v parlamentu, kot se zagotovo spreminjate. Saj smo rekli, da če preveč um, porežete sredstva, potem uh, vam ne bo uspelo. Upam, da boste prijeli številne odzive na posvetovanje, v okviru posvetovanja, ki ste ga začeli. Uh, Zagotovo pa se bo beseda vrtela okrog tega, kako se lotevamo neenakosti, kajti vidimo, kaj se dogaja na področju trga dela. Zmanjšujemo število priložnosti za delo in se soočamo številnimi drugimi izzivi. In upam, da bodo vse druge države mm, mm, konstruktivno sodelovali pri tem. Sem pač Britanka in ne jemljem za samoumevno, mm, da se bo to tudi zgodilo treba se osredotočiti ne samo na jedro Evrope, temveč tudi druge predele. Ko gre naprimer za predlog eh, glede enakopravnosti in um, potrebne nege, mislim, da je treba tu še veliko storiti, da bomo imeli Evropo enotne hitrosti. Za minuto in pol, gospa Ageja. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospa komisarka. žal nas eh, niste prepričali. Gre za besedičenje in govoričenje gospoda Junkarja, ampak iz njegovih besed ni pravzaprav nastalo čisto nič konkretnega. Ocena trojni A je pravzaprav samo neka oznaka, ki naj bi jo nadeli Evropi, ampak ali to res pomeni kaj konkretnega. Kaj to pomeni v kontekstu boja proti revščini, ko gre za boj proti obupnim okoliščinam, v katerih so se znašli številni evropski državljani. Gre za konkretne težave in treba je najti konkretne odgovore na to vrstne izzive, ki pestijo naš kontinent. Veliko predlogov je že bilo podanih, konkretnih predlogov, vendar pa storjenega ni bilo nič. In sedaj spet podajate predloge, ki ne pomenijo nič. Kaj pa to pomeni za Španijo, za Italijo, za Irsko in za številne druge države, ki se soočajo z resnimi problemi zaradi politike vrčevanja? To vrčevanje mm, je težava. Gre za popoln razpad sistemov, ki so obstajali v nekaterih državah članicah pred vrčevanjem. Potrebujemo ukrepe, ki bodo zagotovili vzdržne pogoje za milijone državljanov posod po Evropi. Najlepša hvala, gospod Marta, za minuto in pol. Uh, madam, uh... Gospa predsedujoča, gospa Zimmer je omenila socialni uh, eh, stebr, ki je prav tako kot gospodarski stebr sedaj uh, en izmed uh, glavnih vidikov te eurostrukture. Ampak uh, v Evropi imamo vedno več euroskeptikov. In tu gre za temeljno spremembo. Po eni strani potrebujemo vedno večjo socialno varnost v državah, Eh, in istočasno je treba zagotoviti tudi socialno konvergentnost v evroobmočju. Torej, če sedaj poskušamo eh, socialno dimenzijo eh, vključiti v evropski semester, pa je kljub temu treba upoštevati dejstvo, da je gospodarska eh, konvergenčnost tista, ki lahko reši evro območje, eh, kajti sicer bomo imeli Evropo dveh hitrosti. In takšen socialni vidik bo imel lahko samo negativen učinek na trg dela in to bo težko kombinirati z politikami, ki so potrebne za eh, boljše uh, Eh, boljši trg dela v kontekstu, ki je eh, zelo eh, težek. In od leta 2007 je revščina v Evropi vedno bolj prisotna. Za minuto in pol, gospod Zarjanopoulos. Hvala za besedo. Ocena trojni A temelji m, mm, pravzaprav na pristopu bonitetne ocene za banke. Na po, socialnem področju pa gre pravzaprav za pobudo v okviru zelo zaskrbljujočega evropskega semestra, ki ustvarja velik pritisk in ne zagotavlja večje. M, mm, enotnosti v Evropski uniji in pravičnosti. Komisija je podala številne odzive na dogajanja v komunistični stranki v Grčiji in na podlagi teh odzivov vidimo, da ni nikakršnega spoštovanja za kolektivna pogajanja. Tudi iz evropskih skladov nismo prejeli ustreznih sredstev. Gre za to, da delavcev več ne varujemo, niso zaščiteni z zavarovanji in socialnimi ukrepi. V Grčiji, na primer, je bil sprejet tretji memorandum in zdi se, da je sedaj pravzaprav Evropska unija v, v Grčiji vzela, prevzela pre, ulogo agencije, ki odloča o tem, kako je z našim eh, socialnim varstvom, tako da se kršijo naše delovnopravne pravice ali pa se zaobhajajo. Države članice pozivajo k temu, da bi migrante in begunce uporabili kot eh, ver poceni delovne sile, kar je popolnoma nesprejemljivo. Mi se moramo znebiti tega kapitalističnega načina, ki nas eh, nadzira. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Leta 2014 eh, nam je predsednik Evropske komisije v tem parlamentu uh, izrazil voljo, da vzpostavi Evropsko socialno unijo s tako imenovanim trojnim ajem na socialnem področju. In to nam je vsem ulilo veliko upanja tu in pa tudi državljanom Evropske unije. In to, kar ste nam predstavili, kaže tudi na to, da delate na tem področju. Številke so se malce izboljšale, še vedno smo na devetih odstotkih eh, povprečno brezposelnosti v Evropi. Brezposelnost med mladimi je 20 odstotkov, kar je zelo zaskrbljujoče in 25 odstotkov naših eh, sodržavljanov tvega, da zapade v revščino. Vidimo, da socialna Evropa potrebuje tudi zaposlitev. In eh, to je glavni vidik eh, Evropske unije, socialne unije. Eh, tu gre za jamstvo za mlade, za pobude za mlade in upam, da bomo vsi skupaj v okviru programa, ki ste ga opisali, lahko ohranili in razvili ta orodja. Treba je mobilizirati države članice, kajti te so tiste, ki nam bodo lahko omogočile, da bomo skupaj zgradili socialno Evropo, kajti to je eh, Evropa socialnega varstva za vse državljane in eh, socialna Evropa. Hvala lepa. Gospa Ulskog, minuto in pol. E, e. Hvala lepa. Hvala, gospa komisarka, hvala komisiji za to pobudo. Očitno bo to zahtevalo zelo veliko napora, če bomo želeli vzpostaviti to socialno Evropo trojni A. Kakšni so pogoji za to? Nahajamo se v obdobju begunske krize, imamo visoko brezposelnost, mediji so omejeni, eh, gospodarsko krizo imamo in eh, istočasno socialni partnerji niso vključeni na način, na katerega bi morali biti vključeni, če bi želeli upati na rešitev. Brez njih to ne bo možno ne bomo mogli najti zgolj politične rešitve. In mislim, da izkušnje prejšnjih let eh, jasno kažejo na to. Eh, Eurovan je zelo dobro poročilo eh, pripravilo in zelo bi me zanimalo, kaj se je zgodilo v kriznih državah, ki jim je upravljala trojka. Te države so še vedno v slabšem položaju kot druge države, zato ker socialni partnerji niso bili vključeni. Torej, treba je ljudem dopustiti, da so svobodni, da eh, sodelujejo eh, s politiki, zato da se lahko ta način življenja zoper vzpostavi. Gospa Lope Fontanja. Hvala, gospa predsedojoča, gospa komisarka. Torej, kar nekaj mesecev je že od tega, ko nam je gospod Juncker prvič spregovoril o socialnem trojnem aju. Takrat sem, se nam je to dela, zdela odlična ideja, ampak mislim, da večini eh, poslancev ni bilo prav jasno, kakšno pot bomo tu ubrali. Eh, In eh, zato je zelo pomembno in potrebno, da imamo jasne koncepte. Evropski državljani so soočeni z velikimi izzivi, od njih so se pričakovale velike žrtve v tej gospodarski krizi. In vidimo tudi, da eh, bomo potrebovali precejšno gospodarsko rast in izboljšanje ekonomskih kazalnikov, če naj pričakujemo izhod iz te krize. Če trojni A pomeni, da bodo države članice bolje sodelovale eh, na tem področju, potem bo to dobro. Prvič evropski semester vključuje tudi socialne kazalnike. In to eh, odraža večjo občutljivost za socialna vprašanja. Ampak potrebovali bomo specifične kazalnike, ki bodo omogočili sledenje dejanskemu eh, napredku in pa tudi um, evropski politiki njenemu usklajevanju na uh, področju trojnega aja in v okviru uh, obzorja 2020. Zahvaljujem se komisarki za uh, njene pripombe in upam, da bo ta pobuda uspešna. Hvala lepa. Gospa Jungerius za minuto. Hvala lepa. Imam uh, tri vprašanja kaj se dogaja z evropskim eh, trgom eh, dela, če potrebujemo eh, dve službi, zato da lahko plačamo svoje račune. Naprimer, kaj se dogaja v Španiji, če ne najdemo dela in kaj se dogaja z 95 eh, evri mesečno, ki jih eh, v nekaterih evropskih državah, eh, naprimer, zasluži nek delavec v tekstilni industriji kaj pomeni ta trojni A na socialnem področju. To pomeni, da potrebujemo trg dela, ki bo učinkovit in ki bo vključujoč, zato da bodo delo imeli tisti, ki uh, ga potrebujejo. Nimamo vedno 21 let in nismo vedno v formi uh, in treba se je, je dogovoriti tudi o boju proti revščini, proti revnim eh, delavcem. Uh, treba je vzpostaviti kolektivne pogodbe, zagotoviti, da se jih bo spoštovalo in ne moremo imeti imeti storitev a la carte. Gospa uh, komisarka, treba je ukrepati in to čim prej. Gospod Šogor, minuto in pol. Hvala lepa. Povsem se strinjam z ambicijo komisije, eh, da vključi tudi socialne ukrepe v gospodarske in fiskalne ukrepe in povsem eh, podpiram to pobudo. Gospa Tyson je povedala, da sta gospodarski eh, razvoj in pa socialna eh, razsežnost tesno povezana. Ko govorimo o socialnem trojnem aju, se povsem strinjam z eh, idejo, da potrebujemo gospodarsko močno Evropo in pa tudi izboljšanje življenjenih državljanov istočasno pa se je treba izogniti pretirani eh, regulaciji in moramo biti previdni, da vsakič, ko sprejemamo novo zakonodajo, upoštevamo tudi situacijo različnih držav članic in da je treba zagotoviti tudi eh, svoboščine, ki jih enoten trg državljanom omogoča. Treba je omogočiti, da se ohrani sedanja konkurenčnost. Gospod Pirinski, minuto in pol. Thank you. Hvala, gospa predsedujoča. Gospa komisarka, kolegi, mislim, da eh, se velja spomniti na to, kaj je dejansko povedal gospod eh, Juncker oktobra 2014. In citiram, želel bi, da bo Evropa posvečena eh, temu, da eh, zagotovimo trojni A na socialnem področju, vsaj toliko, kot si želimo, da bi ohranila eh, trojni A na finančnem in gospodarskem področju. Ali menite, komisarka, da je bila Evropa tako zavezana s socialnim vprašanjem kot eh, makroekonomskim in socialnim vprašanjem? V uh, vašem govoru junija v Luksemburgu ste eh, na, odgovorili na vprašanje, ali imamo nov začetek v socialni Evropi. Vaš odgovor je bil ja, ampak mislim, da je dejanski odgovor povsem jasen ne. Iz preprostega razloga. Glavni uh, glavni motor komisije, ki ga najdemo v evropskem eh, semestru, so varčevalni ukrepi, se pravi eh, stalni pritisk, da dosežemo tako imenovano no, socialno in proračunsko ravnoteže in eh, socialni vidiki in njihove posledice pa so povsem jasno na drugem mestu. Hvala lepa. Mišel Rola, minuto in pol. Gospa komisarka, ko je predsednik komisije izrazil svojo ambicijo uh, trojnega aja na socialnem področju za Evropsko unijo, je bilo njegovo sporočilo jasno. Torej, moramo dodeliti toliko pomembnosti socialnim kot gospodarskim vidikom. To je mm, temelj uh, socialnega gospodarstva in trojni A kaže na eh, smer in na voljo. Sedaj pa je treba temu dati vsebino, katere parametre je treba vključevati, eh, s kakšnimi kazalniki lahko ocenjujemo napredek komisija bi lahko na pameten način uporabila tudi urodja, ki že obstajajo. V mislih imam naprimer um, razne uh, organizme za uh, socialno ocenjevanje, takšne organizme imamo v Veliki Britaniji in v Franciji. Uh, Eh, ampak eh, vse to ne bi bilo dovolj. Eh, Naprimer, kot velja za uredbo oziroma direktivo o napotitvi delavcev, potrebujemo tudi jasen nadzor nad uresničevanjem in treba je delavce tudi ustrezno obvestiti. To je ključnega pomena za ta projekt in za državljane. Hvala lepa, gospa komisarka, za vaše delo. Hvala, gospa Gentile, za eno minuto. Hvala lepa. Politika bi morala nuditi odgovore. Potrebujemo eh, socialne, socialni vidik. Moramo upoštevati potrebe žensk, otrok, brezposelnih. Politike, kakršne so, tega ne upoštevajo. Komisija se mora odzvati hitro, zato da se bo lahko ustrezno odzvala na potrebe evropskih državljanov. Potrebujemo socialni stebr za to, da se zagotovi enake možnosti, da se lahko pomaga najbolj renljivim. In pri tem ne smemo oklevati. Prav tako moramo upoštevati tudi eh, to, kar počnejo vlade. Tudi vlade morajo pomagati najrevnejšim, najranljivejšim. Eh, in tudi ljudem, ki prihajajo na naše meje, moramo dokazati, da smo civilizirani, demokratični in da spoštujemo mir. Gospa Sander. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospa komisarka. Leta 2014 je predsednik Juncker eh, izjavil, da želi socialni trojni A za Evropo. Ta izjava je eh, sprožila razpravo in mislim, da eh, malce več kot leto zatem mnogi menimo, da je treba dati Evropski uniji socialni obraz. Ampak vprašanje pa ostaja, kaj si pod tem predstavljamo. Kar se mene tiče, bi bila najboljša socialna varnost ta, da uh, imamo uh, delo, dostojanstveno delo, uh, od katerega lahko živimo. To pomeni, da je treba državljane oborožiti na ta način, da, uh, lahko, da so lahko uspešni na trgu dela, uh, da imajo ustrezne veščine, jezike in tako dalje. Uh, in to pomeni, da moramo dati iste možnosti vsem in da se prepreči nelojalno konkurenčnost. Podjetjem je treba omogočiti, da eh, ustvarjajo delovna mesta ne glede na njihovo obliko in zato potrebujemo zakonodajni okvir, ki jih eh, spodbuja k inovacijam in investicijam. Uh, za tem eh, sloganom Trojni A eh, je nekaj, kar bi moralo Evropi dati možnost, da se ponovno postavi na noge po tej eh, krizi, krizi, ki je njene državljane potisnila v zelo prekerno situacijo. Torej, to je socialna konvergenčnost. Hvala lepa. Mišel Balas, minuto in pol. Hvala lepa, gospa komisarka. Potrebujemo kazalnike, eh, torej tako na gospodarskem kot na socialnem področju, če želimo um, oceniti napredek. Ampak, ko imamo prost notranji trg z mobilnostjo delavcev, če istočasno nimamo socialne konvergenčnosti, potem vemo, da to ogroža notranji trg. In kar je še huje, je to, da če ne bomo imeli procesa uh, socialne konvergenčnosti, bo Evropska unija tista, ki bo lahko um, tu uh, žrtev uh, eurofobov, uh, ki bodo postajali samo še močnejši. In zato potrebujemo metodo. Morate ponuditi rešitve, tudi če boste v začetku v manjšini, tudi če vam svet ne bo prisluhnil, kajti potem te možnosti obstajajo, parlament vas lahko podpre in z vami dela. Torej, če ne moremo na začetku narediti prvega koraka eh, z vsemi 28 državami, eh, potem eh, je treba pač nekje začeti. Gospa Tyson, trojni socialni A ne sme biti samo ehm, nek pojem, temveč metoda. Minuta in pol, gospa Tomc. Lepa, spoštovana predstojoča dobro je da zaposlovanje in sociala ostajata visoko na našem dnevnem redu zato seveda pozdravljam tudi idejo o socialnem trojnem a-ju saj združuje vse za kar si na tem področju prizadevamo eh, spodbujanje zaposlovanja izboljšanje področja izobraževanja zmanjšanje dolgoročne brezposelnosti in boljšo koordinacijo socialnih sistemov zelo pomembno se mi zdi da podpremo tudi pobudo o ustanovitvi evropskega stebra socialnih pravic. evropa je vedno bila in je vzor kar zadeva zagotavljanje socialnih pravic in seveda prav je da tako in ta primat tudi ohranimo. da bi se pa to zgodilo pa moramo ves čas skrbeti zato da ta sistem še izboljšujemo da delamo na boljšem in še bolj učinkovitem sistemu in verjamem da bo evropski steber socialnih pravic tudi tisti ki bo k tem pripomogel. seveda pa veliko vprašanj še vedno ostaja odprtih o tem kako bo ta sistem trojnega a ja deloval zato seveda tudi pozdravljam to vprašanje ki smo ga naslovili skupaj na komisijo in spoštovana komisarka upamo da bomo dobili ustrezne odgovore z vaše strani. hvala lepa. gospa predsedujoča torej ta razprava je zelo pomembna in vsak eh, poskus, da se Evropska unija eh, okrči samo na eh, gospodarske vidike, je treba zavreči. Evropska unija ni samo nek skupni trg, temveč je tudi socialna in politična unija in zato moramo skupaj s socialnimi partnerji ta projekt tudi uresničiti. Treba je okrepiti socialni dialog, se boriti proti dumpingu in uh, zagotoviti, da bodo eh, socialne pravice prav tako pomembne kot eh, gospodarske svoboščine vsi eh, delavci imajo pravico do eh, določenih eh, delovnih pogojev in pravic, ne glede na to, kje živijo v Evropi. Če bo potrebno, je treba opredeliti minimalno plačo na ravni Evropske unije in pa tudi minimalne socialne pravice. In poleg tega mislim, da je ključno, da komisija čim prej začne eh, razmišljati tudi o eh, učinku digitalnega notranjega trga za socialne zadeve. Hvala lepa. Gospod Levriu. Hvala lepa, gospa uh, predsedujoča, gospa komisarka, gospa Marian Tyson. Uh, V, tem, v tej dvorani je predsednik eh, Juncker eh, leta 2014 eh, lanceral novo socialno dinamiko v Evropi. Res je, da mora tu Evropa biti zgled. Socialna Evropa ne sme biti samo utopija četudi ne moremo imeti skupnega kodeksa za eh, osemindvajset držav pa še vedno lahko eh, gremo v isti smeri glede konvergenčnosti na področju delovnih pogojev to bi bila tudi eh, dobra metoda boja proti socialnemu dumpingu. Gospa komisarka, vem, da ste se tega vprašanja lotili učinkovito zlasti dosjeja o napotitvi delavcev. Prepričan sem, da boste lahko odpravili nekatere pomankljivosti sedanjega besedila. Če želimo narediti korak v smeri socialne eh, Evrope, potem je treba lansirati evropski socialni dialog, kot si ga je zamislil že gospod Delors, torej bivši predsednik Evropske komisije v moji državi, v Franciji, eh, socialne pravice dejansko obstajajo, ampak eh, ne smemo pa na eh, evropski ravni narediti napake, ki smo jo naredili v Franciji, se pravi prevelike obremenitve podjetij in pa gospodarstva. Hvala lepa, gospa Gutierrez, prijeto eno minuto pred letom in pol je gospod juncker govoril o konceptu trojnega aja na socialnem področju. In zakaj je bilo to potrebno? Zato, ker je bilo treba uh, spremeniti dinamiko in treba je bilo uh, uliti uh, državljanom tudi zaupanje v eh, Evropsko unijo na ta način, da se je vključila tudi socialna razsežnost in eh, ta pojem, trojnega aja eh, je eh, bil tudi nek eh, prelom v primerjavi s prejšnjim obdobjem. Ampak ta koncept ne sme biti prazen koncept, ne smemo izgubiti ehm, časa in zato bi zahtevali naslednje. Potrebujemo evropsko minimalno plačo. Drugič, potrebujemo tudi eh, evropsko, eh, evropsko nadomestilo za brezposelnost in eh, potrebujemo tudi sredstva za boj proti socialni izključenosti. Na ta način bomo lahko temu trojnemu socialnemu aju dali tudi ustrezno vsebino in na ta način evropskemu socialnemu modelu dati svoje mesto. Minuta in pol, gospa Šojdrova vážená pani komisařko spoštovaná komisárka pozorno sem prisluhnila vaši obrazložitvi pojma trojni socialni a to bi naj pomenilo visoke socialne standarde ki jih imamo v evropski uniji pri tem, ko izkoriščamo nove in že obstoječe politike in tudi imenovali ste jih. Naj povem, da moramo podpreti uravnoteženo poklicno in družinsko življenje. Mlade družine so dan danes najbolj diskriminirane v družbi, saj morajo investirati v svoje otroke, otroci pa so naša evropska prihodnost. Zato se sprašujem, kako bomo podprli te mlade starše, tistim kolegom, ki si želijo več zaščite delavcev. Pa naj vas spomnim, da potrebujemo delo dajalce, potrebujemo konkurenčna podjetja, to pa zahteva pregledno in stabilno zakonodajno okolje. Zato naj omenim še tole če želite prenoviti direktivo o napotitvi delavcev, moramo to storiti tako, da bomo ohranili konkurenčnost. Hvala lepa, gospod eh, Simon. Hvala lepa, predsedojoča. Sporočilo komisije o socialnem stebru je to najprej opisovala kot referenčni dokument pravne narave in so izražali ključna načela Evropske unije, ne bo pa veljavno v devetih držav članicah od 28. To se je zdelo čudno, velik, pomemben steber, pa to ne bo veljalo potem za stotine milijonov državljanov. Komisarka, na srečo s predsednikom nista zapisala svetega pisma, stare zaveze, drugače bi imeli čisto drugačnih deset zavez. Od prešušnje sva kraje in tako dalje. Morda bi to bilo um, na izbiro na polskem, ne bi se tega vsi držali. Če je to tako pomembno, mora veljati za vse. Sicer pa bo to enostavno samo nekaj, kar zadovoljuje socialiste, dejansko pa se nič ne spremeni in potem ne izgubljamo časa za to. Če gre za pravo stvar, potem bi na določeni točki v dokumentu morali omeniti kakovost na delovna mesta. 80 tisoč je brezposelnih oziroma na prekernih pogodbah v mojem volilnem okraju. O tem bi morali govoriti, če bi dokument mislil resno. Hvala lepa minuta in pol gospod van den Kendelare. Mevrouw de commissaris, als een van de jongste parlementen. Hvala lepa, komisarka. Sem eden najmlajših poslancev in predsedujoči mladih LS v parlamentu. Rad bi upozoril na težave mladih. Ti bi morali biti v osrčju socialne politike. Za mojo generacijo je enotni trg nekaj samo po sebi umevnega in tudi prednosti, ki jih prinaša. Smo pa tudi veliki poraženci ekonomske in finančne krize. Moja generacija je morala videti, da identiteta Evrope ni zagotovljena samo z ekonomijo in prostim pretokom, temveč tudi socialno Evropo. In tukaj lahko damo jasen znak mladim, lahko pomagamo, jih spodbudimo. Številke so ostale enake, na trgu delovne sile. Vsak peti mladi je brezposlen. To je sramota. Komisija je s pobudo za mlade ne želela pomagati. Sprostili so sredstva in to je vodilo do uspehov. Brezposlenost med mladimi se je sicer znižala, vendar pa ena lastovka še ne prinese pomladi. Mobilnost mora biti okrepljena. Socialna Evropa mora biti Evropa, kjer so enaka pravila za vse. Spoštovane kolegice in kolegi, moja generacija ne sme nikoli več biti označena za izgubljeno generacijo, zato mora Evropi postati bolj socialna in prevzeti odgovornost. Hvala lepa. Sedaj pa postopek HDI. Sedem se vas je javilo. Vseh sedem bo dobilo besedo. Točno minuta. Gospa Jazvovjetska, Danuta, prosim. Dziękuję pani przewodnicząca. Hvala lepa, predsedujoča. Gospe in gospodje, vesela sem, da lahko govorimo o trojnem A na socialnem področju. Pomembno je, da je gospa komisarka pojasnila, zakaj gre in kakšne cilje in mehanizme ima, katere zakonodajne spremembe načrtuje. To je zelo ambiciozen načrt, vendar pa brez odgovora na ta vprašanja ne bi zmogli tega ustrezno izvesti. Socialna politika ima seveda vpliv na kakovost življenja državljanov. Potrebujemo odgovoren pristop strani EU in institucije Evropske unije. Mi bi morali doseči, doseči kar se da veliko kohezijo pri socialnih politikah držav članic. To bo potem pomenilo veliko konkurenčnost, več inovacij in večjo učinkovitost na trgu delovne sile. To lahko dosežemo z raznolikimi spremembami politik v državah članicah. Vemo, kakšni so izzivi, zaradi tega pa moramo uvesti nove elemente na trg delovne sile. Word. You have the floor. Uh, thank you very much. Hvala lepa, predsedujoča. komisarko sem prosila, da naj si ogleda prihajajoče poročili iz Evropskega parlamenta, ki sta zelo pomembni. Najprej, kar se tiče ciljev izkorenjene revščine in potem revščina z vidika ženske. Potrebujemo odločen zagon za dosego ciljev boja proti revščini in to vključuje tudi socialno osredotočenje Evropskega semestra, kjer moramo imeti tudi osredotočenost na enakost med spoloma. In to pravim zato, ker je danes dan žena. Ženske so nesorazmerno ogrožene, kar se tiče revščine in socialne ogroženosti. In kar se tiče ranjivih žensk, moramo seveda biti zelo previdni. Evropska unija mora biti socialno pravična in resnično enaka. Vendar pa potrebno se je lotiti neenakosti med spoloma, če želimo to vizijo uresničiti. Hvala lepa. Marias, minuta. Hvala lepa. Junkerjev socialni trojni A ni uspel. Imamo brezposelnost, revščino po vsej Evropi, visoke stopnje brezposelnosti med mladimi, 25 odstotkov samo v Grčiji. Če si resnično želimo imeti prave socialne politike, moramo imeti troje. Najprej minimalne socialne plače, minimalne evropske plače in minimalne nadomestke za brezposobnost, nadomestila za brezposobnost. Sicer ne bomo mogli iti v smer, v katero še želimo. Kar se tiče Britanije, ali bodo ostali ali ne v EU, vse to načenja socialno tkivo Evropske unije. Britanci, ki delajo v Evropski uniji, kakšno pravico pa bodo imeli, če bodo izstopili iz EU? Te posameznike bodo diskriminatorno obravnavali. Hvala lepa, predsedujoča. Spoštovani kolegi, občutek imamo, da Junkerjeva administracija nam tu daje mačka v žaklju kajti trojni eh, socialni A eh, je bil predstavljen kot eh, nek konkreten načrt, sedaj pa ugotovimo, da gre samo za drugačen pristop istemu argumentu in sicer vrčevalnim ukrepom. Tu se še vedno slabšajo delovni pogoji oziroma ne izboljšujejo se oziroma ostajajo na isti ravni. Mislim, da je bil to neke vrste lapsus za komisijo, zato ker je komisija razmišljala bolj o interesu kapitala kot o evropskih državljanov. Vprašanje dela eh, je srednjeročno tako pomembno kot vprašanje brezposelnosti. Vaš čas se je iztekel, minuto ste imeli, prosim, držite se časa. pani przewodnicząca! Spod Hetman. Już w październiku 2000. Hvala lepa, predsedujoča. Oktobra 2014 sem zadovoljstvom sprejel izjavo gospoda Junkerja, ko je dejal, da bomo imeli trojni A na socialnem področju. Želim si harmonične gospodarske rasti. To se bo zgodilo le, če bomo usklajeni in če bomo izboljšali tudi socialno in zaposlitveno področje. Vendar pa tukaj ne gre samo za splošni cilj ali razvoj idealov. Strinjam se s predhodniki, da potrebujemo specifični načrt, kako priti do trojnega A. Najprej moramo pripraviti celovite, enostavne indikatorje za merjene napredka. Upajmo, da bo komisija hitro predstavila poročilo v tej smeri. Prav tako morajo ukrepi v smeri torej troje, trojnega zajemati od začetka celotno Evropsko unijo. Nano. Denano. Mikro. Komisija eh, tu eh, govori o. o eh, pošteni konkurenci in to naj bi bila osnova za socialni napredek. Ampak eh, v Evropi konkurenca ni niti poštena, niti svobodna, kajti eh, socialni sistemi se preveč razlikujejo en od drugega. In direktiva o napotitvi delavcev ni eh, na ravni socialnih pričakovanj, prinaša več težav, kot jih rešuje. In vidimo, naprimer, pri kmetijski krizi, da to vodi v nepošteno konkurenco, prav zaradi teh tako imenovanih napotenih delavcev. Mislim, da je danes potrebno, da v Evropi harmoniziramo in to e, zelo ambiciozno socialno zakonodajo. In prav tako je treba harmonizirati tudi davčno zakonodajo,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 povečana raven socialne zaščite. Ekonomsko močna Evropa se bo lahko zauzela za višjo raven socialne zaščite. Kar se tiče potreb držav članic, pa za razliko od predhodnika menim, da je pomembno, da ponudimo določen manevrski prostor državam članicam. Največja grožnja za razumevanje socialne države je, če bomo preveč specifični pri sprejemanju zakonodaje, ne bodo države članice imele priložnosti za manjerski prostor. You, Hvala lepa. Sedaj pa komisarka Tyson, prosim, če odgovorite na razpravo. You, well, uh, Hvala lepa, predsedujoča. Spoštovane poslanke in poslanci. Naj se zahvalim za to zanimivo razpravo. Slišali smo veliko pripomp in slišali smo lahko, da podpirate zamisel ocene trojnega A na socialnem področju, vendar pa niste si enotni, kaj vse je potrebno. Seveda je potrebno kar nekaj elementov in moramo zavihati rokave. Imamo pa še kar nekaj težav pred nami. Prav tako sem si zabeležila, da imamo vsi enake pomisleke, kar se tiče izvanjanja, končevanja te krize. Želeli smo zmanjšati revščino, zgodilo pa se je ravno obratno. Stopnje revščine so se povečale. 4,5 milijona mladih brezposelnih, to je še vedno veliko previsoka številka. Prav tako ne moremo sprejeti dolgo trajno, dolgoročno brezposelnih. Naš trg delovne sile je zelo razdrobljen in tudi tega ne moremo kar tako sprejeti, ne da bi kaj storili proti temu. Tudi tukaj potrebujemo protiukrepe. Potrebno si ogledati izzive, s katerimi se soočamo. Tudi svet se je spremenil, imamo nove družbene izzive, ekonomske izzive, izzive na trgu delovne sile, demografske izzive, struktura družin se spreminja, prebivalstvo se stara in če se ogledamo torej trg delovne sile, imamo opravka z globalizacijo, digitalizacijo, imamo nove modele dela, pa tudi nove poslovne modele. Proti temu se ne smemo upirati vendar pa moramo hkrati ponuditi socialno politiko, ki bo zaščitila najbolj ranljive skupine. Ti morajo dobiti našo podporo, še prav posebno, ker nas sedaj bolj potrebujejo kot prej. Torej, moramo nastopiti proti neenakosti in potrebujemo več usklajenosti. Neenakost v družbi tudi omejuje gospodarsko rast. In to nam tudi ne bi pomagalo. Več manj neenakosti, več doslednosti, več usklajevanja. Seveda, to niso enostavna vprašanja, potrebno pa si ogledati, kaj je potrebno, glede na enake možnosti. Gre za ustrezno usposabljanje, kvalifikacije, ne gre samo za mlade, tudi vse življensko učenje, za starejše je pomembno. Vse to so pojmi, ki jih moramo uporabljati v prihodnje, tudi kar se tiče naše agende za kvalifikacije. lahko krepimo tudi socialne sisteme. Hm, ne gre za to, da so finančno podprti in trajnostni. Potrebno je zajeti tudi tveganja, ki so znatna. In potem seveda tudi trg delovne sile. Veliko vas je spregovorilo o tem, da se tega ne moremo lotiti samo na evropski ravni potrebujemo tudi države članice. Razviti moramo vizijo za prihodnost in to moramo storiti skupaj in potem to skupaj tudi izvesti. To tudi ni samo politična odgovornost. Poleg politike potrebujemo tudi socialne partnere. To ste lepo povedali ti nam lahko pomagajo pri diagnozi in skupaj z njimi lahko opredelimo rešitve in potem skupaj s socialnimi partnerji to tudi rešujemo. To je torej resnično skupno delo strani politike skupaj s socialnimi partnerji. Naj vas torej pozovem še enkrat. Danes smo dobili svežen dokumentov. In tu je bilo tudi razloženo, kaj razumemo pod socialnimi pravicami in v prilogi dokumenta imamo tudi osnutek, kaj bi to lahko bilo, predlogi so, potem pa je tudi še niz nadaljnih dokumentov, ki govorijo o primarnem, sekundarnem pravu, mednarodnem pravu, mehkem pravu in tudi naših finančnih instrumentih. Prav tako je navedeno, kaj lahko države članice prispevajo za podporo temu projektu. Potem pa moramo seveda analizirati tudi ekonomske trende. Tudi zato imamo v tem svežnju dokument, ki, prosim, si ga oglejte. Razpravljate o tem z nacionalnimi parlamenti, premijeji, vladami. Torej vabis, vabim vas, da skupaj pripravimo načrt kako bomo v prihodnje, kot je dejal gospod Van den Kindelere, za otroke zapustili dobro razvito družbo. Če bomo to resnično lahko uresničili, potem si bomo tudi zaslužili naš socialni trojni A. Naj ponovim. Za rast potrebujemo gospodarstvo, gospodarstvu pa moramo rast omogočiti. Gospodarska rast mora voditi do več kakovostnejših delovnih mest in k dobri socialni zaščiti za državljane. Zato gre. Ne gre samo za prazne marnje, gre za obvezo, ki smo jo dali in ki jo bomo sedaj izvedli skupaj z našimi partnerji. Vendar pa moramo jasno opredeliti, kaj je pod tem razumemo. In zato smo danes predlagali ta socialni steber. To je torej zelo široka razprava. Ko sedaj slišim, da ne delamo na projektu socialne Evrope, potem lahko rečem le, da sem v vseh svojih letih, ko sem bila tudi evropska poslanka, se vedno zauzemala za tako razpravo. Nikoli še nismo imeli tako celovite in vse obsegajoče razprave na to temo. Torej, lotimo se dela skupaj, skupaj to opredelimo in potem bomo lahko storili nekaj dobrega za naše državljane in potem bomo lahko gotovi tudi, da bodo prihodne generacije našle Evropo, kjer bodo vsi lahko izpolnili svoje priložnosti in bodo tudi tisti, ki so prikrajšani, ki imajo manj sreče, manj talentov, ki so morda storili kaj neumnega, Torej vsi tisti, ki potrebujejo socialno zaščito, bodo to tudi dobili. Hvala lepa za to razpravo, gospod predsedujoča. Veselim se nadaljnega sodelovanja na to temo. Hvala lepa, komisarka, za odločno izjavo. Tako, sedaj pa se bo komisija menjala. Čakamo na komisarko Jourovo.

Mislim, da smo vsi prisotni, bomo kar nadaljevali in uh, sicer uh, imamo.